stari ste morda 8 let, ne veste, kaj se dogaja na svetu, nekega dne vas pokličejo, preprečijo, eh, da krečite odrasli, eh, ki eh, škarjami izvajajo nasilje nad vami. To je dejansko nekaj grozljivega. Eh, to pohabljanje ni spremljivo, ne z vidika tradicije, kulture. Treba se je boriti proti pohabljanju. Vsako eh, leto po svetu milijon deklet eh, živi v strahu in mi v Evropi se moramo boriti proti temu. Sedaj pa gospod Holvenji, ELS. Eh, hvala lepa. Tu gre za barbarsko prakso, veliko tega je bilo že povedanega. Mislim, da moramo v prvi liniji govoriti o pomenu prevencije, preventive. Veselim se, da Eh, očitno je treba še enkrat ponoviti, ker eh, ni bilo tolmačenja. Eh, ja, spoštovane kolegice in kolegi. Rad bi povedal, da gre za neverjetno barbarsko prakso, veliko smo že slišali o tem danes zvečer in mislim, da se moramo osredotočiti tudi na to, Eh, kaj lahko storimo na področju preventive, preprečevanje. Gospa Kanko ima zelo dobro pobudo mlade eh, eh, prebivalke iz Kenije, smo tu pozdravili, nastal je dialog. Tudi medgeneracijski, samo v Afriki so številke šokantne mnoga dekleta, mlajša od 14 let, so žrtev te prakse. Mislim, da moramo storiti zelo veliko v dialogu in sodelovanjem z Afriko. V prvi liniji moramo zaščititi tista dekleta, ki so najbolj izpostavljena tej praksi. Ta praksa ni združljiva z vero, mislim, da moramo tudi za to veliko storiti, da bi na področju izobraževanja situacija deklet postala boljša. UNESCO je zbiral podatke, po katerih mnoga dekleta v Afriki nima eh, jo dostopa do izobraževanja in to je treba popraviti. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Polčak, ELS. Hvala lepa. Hvala lepa. Jaz sem na isti strani eh, kot eh, kolegice in kolegi, ki so govorili pred eh, menoj. Torej, pohabljanje ženskih spolovil je zločin. Ni nobene sprejemljive utemeljitve, ne kultura, ne tradicija. To je zločin in srame je, da v Evropi, v Evropski uniji na našem kulturnem področju eh, ta eh, problem postaja vse bolj pereč. To je neverjetno. Imamo seveda zaprte eh, družbe, družbe novih prišlecev, vendar kljub samo gre tu za neuspeh naše politike sodstva česar koli. E, eh, pač to je žalostno e, za Evropo in to je treba obsoditi. Res moramo stvari urediti doma in potem e, moramo uporabiti diplomatske kanale za to, da vplivamo na partnerje v tretjih državah. Po mojem mnenju je pobuda komisije dobra, podpiram jo In kot rečeno, potrebujemo velikanski eh, diplomatski napor za to, da pomagamo, da ljudje razumejo, da je to pohabljanje zločin. Hvala lepa. Sedaj pa Helena Dali za komisijo. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Najlepša hvala tudi finskemu predsedku za prispevek k tej razpravi ter hvala vsem sodelujočim. Hvala za vaše prispevke, ki odražajo našo skupno predanost boju proti pohabljenju ženskih spolovil. Vlili ste mi moči zaradi dejstva, da smo v tem vsi skupaj, tako da bom. Eh, upoštevala vaše zamisli in jih vključila v razvoj nove strategije za enakost med spoloma ter v svoje delo znotraj Evropske komisije. Hvaležna sem vam za predanost, eh, hvaležna sem za podporo Evropskega parlamenta pri doseganju teh ciljev in veselim se nadaljnega sodelovanja. Kot je to omenila vrsta poslancev in poslank, upam, da bo še preostalih šest držav članic ratificiralo Istanbulsko konvencijo. Istanbulska konvencija namreč zahteva, da države podpisnice kriminalizirajo pohabljanje ženskih spolovil, vključno s prisilo ali napeljevanjem eh, na tako kršitev. Prizadevala si bom za to, da bo Evropska unija ratificirala to konvencijo tekom tega zakonodajnega mandata. Računam pa tu tudi na vašo podporo in računam, da mi boste pomagali prepričati še preostale države članice. Vsi skupaj se moramo zavedati, da ženske in dekleta ne smejo biti prisiljene čakati. Najlepša hvala. Hvala lepa. In še zadnja govornica danes je gospa Tuporajnen v imenu sveta. Preden vam dam besedo, pa naj izkoristim to priložnost, ker je to vaš zadnji govor, da se zahvalim vam in finskemu predsedstvu za vaše prizadevanje za močnejšo Evropo. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, spoštovani poslanci in poslanke, gospe in gospodje. Leto 2020 bo v znamenju vrste pomembnih mejnikov na področju enakosti med spoloma. Mednje sodi 25. obletnica pekinške izjave in platforme za ukrepanja, peta obletnica eh, torej ciljev trajnostnega razvoja in agende za trajnostni razvoj, 20-letnica resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov o ženskah, miru in varnosti, ter uh, eh, sprijeta bo tudi um, oziroma, eh, nova različica evropske strategije na tem področju. Leta 2020 bomo obeležili tudi mednarodni dan eh, nične tolerance do pohabljena ženskih spolovil. Gospe in gospodje, čas je, da enkrat za vselej odpravimo to prakso. Vsa dekleta in ženske bi morali imeti možnost živeti varno, eh, Eh, in svobodno kot eh, celoviti posamezniki. Glede na eh, to, da je predlagan pristop Evropske unije k konvenciji o boju proti nasilju nad ženskami, to je Istabulski konvenciji, Finsko predsedstvo poziva vse akterje naj namenijo, namenijo posebno pozornost temu, da zagotovijo doslednost evropskih notranjih in zunanjih politik in ukrepov. Boj proti vsem oblikam nasilja nad ženskami in dekleti je ključen element spoštovanja človekovih pravic in temeljnih pravic. Naše finsko predsedstvo je eh, vse čas delalo. Eh, na tem, da bi Evropska unija pristopila k istambulski konvenciji in pozivamo vse, ki je še niso ratificirali, da to storijo. Ne dvomim, da bo tudi Evropski parlament in vi kot njegovi predstavniki Eh, še naprej v ospredju boja za tiste zadeve, ki so povezane z našimi osnovnimi vrednotami. Hvala lepa za to razpravo. V veliko čast mi je, da lahko zaključim finsko predsedovanje s to zelo pomembno temo. Gospa predsedujoča, naj izkoristim to priložnost, da se vam vsem zahvalim za to neverjetno jesen. Eh, res je eh, bilo zelo znemljivo biti z vami tu v parlamentu in razpravljati o vrsti različnih tem. Kar nekaj ur sem posvetila zastopanju sveta, držav članic v te plenarni dvorani tu v Štrasburu, pa tudi v Bruslju. In uh, to je bilo res vredno vsake tre, vsakega trenutka. Uh, Najlepša hvala. Naše predsedovanje se končuje. Boj za človekove pravice, boj za demokracijo in pravno državo pa se seveda nadaljuje. Najlepša hvala. Vsem želim vesel Božič. Upam, da boste lahko preživeli nekaj časa s svojimi družinami in svojimi bližnjimi. Hvala lepa. Najlepša hvala. S tem je razprava zaključena. Glasovanje pa bo potekalo na februarskem plenarnem zasedanju. Naslednje zasedanje se začne jutri, 19. decembra ob 10. in traja do 14. ter potem od 15. do 16. popovdne. Dnevni red je objavljen na spletni strani Evropskega parlamenta. S tem zaključujemo zasedanje. Hvala in lahko noč.